varnostno politiko podpredsednice gos, eh, komisije gospe Ashton o Kir Čikistanu. Torej, besedo dajem baronici Ashton. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesela sem, da imam to priložnost, da vam podam svojo izjavo v Kirgiziji. Kako vsi veste, so razmere na terenu še vedno nestanovitne. Kirgizija je bila deležna veliko medijske pozornosti dogodkom sledim pozorno že od začetka. Dve izjavi sem podala 7. in 8. aprila. Delegacijo sem poslala takoj tja, vodja je Pierre Morel, ki je vodja kot posebni odposlanec. In vedno smo v tesnem stiku z njim. Usklajeno ukrepanje EU, Združeni narodi in OVSE se nadaljuje in v Biškeku bomo ostali, dokler ne bomo krize in posledic premagali. Včeraj sem govorila z kazahstanskim zunanjim ministrom, ki, danes, ki je danes v Biškeku in pravkar mi je poslal sporočilo, da je izpolnil svoje naloge. Odstop predsednika na podlagi 50. člena trenutne ustave in njegov odhod iz države naj bi zmanjšal politične napetosti, ampak to še ne pomeni konca in čaka nas še veliko dela. Kar je najbolj pomembno, zagotoviti moramo stabilnost in javni red. Čeprav so se stvari umirajo, se nasilje še vedno nadaljuje. V poročili smo včeraj slišali, da je bilo ubitih do pet ljudi v neredih v Biškeku. Vse strani morajo biti previdne in se izogibati neredom. Vedno moramo poskrbeti za to, da ponovno zagotovimo red in mir. Državljani morajo imeti kmalo možnost, da bodo obiške kuhce vrnili v normalno življenje, brez da bi se pri tem bali za svoje življenje. Druga zadeva je v zvezi z legitimnostjo začasne vlade. Predsednik Bakijev je odstopil, ampak začasna vlada se mora zavezati k jasnemu načrtu, kako se bi vrnili k ustavnemu demokratičnemu redu in pravni državi. Elementi takšnega načrta so že bili objavljeni in nova ustava je v pripravi in kmalo bo predstavljena na referendumu. Kmalo naj bi imeli tudi predsedniške in parlamentarne volitve. Z veseljem bomo preučili tak načrt. Ampak za nas je pomembno to, da je ustavni proces inkluziven in omogoča udeležbo vsem. Predstavniki vseh etničnih skupin morajo imeti možnost, da prispevajo k novemu osnutku ustave, preden bo podana na referendum zgodni znaki so zelo spodbudni, to vam lahko povem in upam, da se bo to potrdilo v prihodnih dneh. O tem bom razpravljala z ministri v Luksemburgu v ponedeljek. Če bomo zadovoljni, je začasna vlada zavezana k temu, da se bo kmalo vrnila na pot legitimnosti in da se bo pridružila demokratični družini. Takrat bomo mi zagotovili potrebno politično, finančno in tehnično pomoč s pomočjo Sveta Evrope lahko še naprej prispevamo k ustavni reformi in k temu, da bomo posodobili zakonodajo na področju volitev. Iz predsedniških volitev lani lahko razberemo, da je še veliko manevrskega prostora za napredek. Skupaj z OVSE pripravljamo načine za spremljanje volitev. Za Kirgizice smo pripravljeni storiti vse, zato da bi njihove aspiracije po bolj demokratični in odprti družbi spremenili v realnost. Tretjič, Jasno je, da potrebuje Kirgizija materialno pomoč in sicer kratkoročno smo pripravljeni rešili, rešiti kakršne koli humanitarne potrebe, ki se pojavijo na podlagi podatkov, ki jih imamo od partnerjev na terenu, to so razvojni program Združenih narodov in Rdeči križ, se zdi, da izrednih humanitarnih razmer ni, ampak pojavljajo pa se potrebe po medicinski opremi. Komisija bo s pomočjo GDE-ko spremljala te razmere in ukrepala po potrebi. Še naprej bomo zagotavljali pomoč, ki jo že zagotavljamo, še posebej na področju človekovih pravic, izobraževanja in zmanjševanja revščine. Četrtič. Po dramatičnih dogodkih v prejšnjih tednih je sedaj potreba po odgovornosti in pravici. Več kot 80 ljudi je umrlo in stotine jih je bilo ranjenih, kajti na demonstratorje oziroma na demonstrante so streljali tukaj ni kriva samo ena stran, potrebujemo jasnost, vedeti moramo, kdo je kriv in kaj lahko storimo v prihodnosti, da se temu izognemo. Na koncu lahko povem še, da je kriza pokazala, da obstaja potreba po pravih gospodarskih in socialnih reformah. Kirgizija pa kaže, kako slaba vlada in pomankanje reform povzročita politično nestabilnost in vodita v nasilje. Neredi in ropi, ropanje, ki je temu sledilo, potem pa tudi organizirani kriminal, vse to je stanje še poslabšalo. V ponedeljek bom s ministri razpravljala o političnem okviru, v okviru katerega bi Evropska unija lahko pomagala, danes pa me seveda zanima, kakšna so mnenja cenjenih poslancev in poslank. Hvala. In sedaj za dve minuti dajem poslancu Broku besedo. Frau Vizepräsidentin. Gospod podpredsednica, kolegice in kolegi, zahvaljujem se vam za vašo oceno situacije in se mi zdi, da je vaša ocena pravilna. Najprej je treba spostaviti red in mer, varovati človeška življenja in na tem graditi naprej. Ponovno pa se kaže in to ste povedali tudi z vašo zadnjo pripombo, v kakšnem obsegu je treba skrbeti za gospodarski in socialni razvoj, saj je to tudi merilo za politično stabilnost in sem sodijo zagotovo tudi vprašanja enakopravne enakopravnosti, ki jih pogosto uničuje korupcija in podobno. In to je pogosto pravično ali neopravično tudi razlog za spore same, ki se dogajajo. Moramo videti, da so te države tako nestabilne, da, so, da je naš trud za stabilnost, za naš prispevek za boljšo okrepitev države, da je to bistvenega pomena, ker ti tu ne gre za katerokoli državo, ampak gre za celotno regijo, ki je na, za nas tako strateškega pomena, saj to ni povezano le z veri energije, v tej regiji, ampak nasplošno, če si jo gledamo, kakšne so tam religiozne, verske usmeritve. recimo v nekdanjih državah Sovjetske zveze in če gre to vse skupaj v napačno fundamentalistično smer, bi bilo to za nas katastrofalno zato je izjemno pomembno, da tem državam pomagamo. Torej tudi interes za nas je zelo velik. Za, za nas ne, ne gre samo za pomoč. Spomniti pa moramo tudi, da sosedi, tudi veliki sosedi v tej regiji nosijo ve, veliko mero odgovornosti in da moramo preprečiti, da pride ponovno do take razporeditev moči, kot smo jo bili videli v preteklosti in ustreza več sedanjosti. Hvala. Najlepše hvala in sedaj poslanec Svoboda. Hvala. Gospa visoka predstavnica, tudi jaz se zahvaljujem za vaše poročilo. Tako je, diktatorja se umakne ali, novi, ali nekega predsednika, ki se tako obnaša, novi predsednik slavi novo demokracijo, ki jo prinaša svojim eh, državljanom, čez nekaj mesecev pa je situacija taka. Torej lahko mislimo, da je bila demokracija ustvarjena samo zato, da se sinu ali drugemu družinskemu članu ponovno da enako moč. Upamo, da tukaj ni situacija taka, ampak da bo sedanja oblast ravnala drugače in indici obstajajo za to, vendar indici niso dovolj, ampak želimo dokaze. Če torej nova predsednica želi res uspeti, potem mora pokazati, da eh, razmišlja drugače. In upajmo, da ne bo tukaj prišlo do tega, da bi prišlo do novih spor, ampak da bo tudi predsednik bivši predsednik živel v miru v svojem eksilu in da bo Kirgizicem nudil priložnost za demokratični razvoj. Žal pa se to ne dogaja samo v Kirgizi, kar sem ravno kar opisal, tudi v drugih državah imamo podobne razmere. Predstavnikom Kazahstana želimo veliko sreče, ampak tudi v Kazahstanu niso uh, razmere idealne in tudi če pomislimo v Uzbekistan in druge države ni tako. Torej, kako bomo tam uh, pospešili demokracijo, ne moremo jo prinesti tja. To ni neko blago, ki ga lahko prinesemo tja in ga tam oddamo, ampak mora tam nastati. In kako bo to uspelo, je zagotovo vprašanje, ki ga moramo še naprej upoštevati in se mu posvečati. Gre za zelo kočljivo zadevo, kot je povedal že gospod Brok in gospod Morelo pravlja dobro nalogo kot posebni odposlanec, ampak to ne zadostuje. Rad bi vas spomnil, da predvsem nemškim predsedstvom za Frankom Walterem Steinmeierjem je bila razvita strategija za Srednjo Azijo, o kateri smo v zadnjem času slišali zemola, zelo malo in rad bi prosil ravno vas, da ponovno poiščete to strategijo in da res to iz tega naredimo neko pomoč za stabilnost. Ne gre za, samo za energetsko oskrbo iz Kurgmenistana in Kazahstana, gre tudi za politično stabilnost za regijo, ki je zelo blizu Afganistanu, v nekaterih državah, Uzbekistanu in tako naprej, vemo, da je situacija zelo krhka in zelo problematična. In seveda je konec koncu to tudi vprašanje človeščnosti, kajti vsaka žrtev, ki se tam zgodi, mora biti, moramo priprečiti. Zato potrebujemo novo strategijo, nov zagon z različnimi elementi z, eh, gospodarstva, demokracije in pa humanitarnosti in zato vas prosimo, da naj bo Kirgizija povod za to, da podamo novo življenje srednje azijski um, strategiji. Sedaj pa gospod Rinaldi dve minuti. Kolegi, Hvala lepa, gospod pa visoka predstavnica. Zanimiv uh, stran je na koncu uh, epike epskega, epske pesnitve, ki je eh, zelo dolgo, kjer eh, žena heroja, ki ščiti celotno ljudstvo pred eh, okupatorjem, želi zaščititi um, grobnico in na ta način, da zapiše svoje ime na to grobnico, na mesto imena padlega moža. Na ta način naj bi zaščitila uh, In dejansko uh, je verjetno to tisto, kar mi uh, pričakujemo od novega vodstva v Kirgiziji. Od uh, visoke predstavnice pričakujem pozitiven, čeprav previden odnos do začasne vlade. Zahtevati je treba jasno vrsto različnih reform, ne samo seznam tega, kar je treba narediti. Eh, ne treba govoriti samo o demokratičnih reformah, gre seveda samo za začasno vlado, ampak tudi reforme, ki bodo jasno opredeljevale boj proti korupciji in ki bodo dejansko zagotovile neodvisnost sodstva v Kirgiziji, ki je še zdaleč sedaj ni. Um, razen tega pa je treba razmisliti tudi o javni upravi, ki je zelo, depre, um, o, ki zelo pritiska na ljudstvo vemo, kakšna je nova strategija za Centralno Azijo Evropske unije, vendar ne smemo dovoliti, da bi eh, ta Kirgizija pristala v zadušljivem objemu eh, Sovjetske zveze in mislim, da je to naloga za vse nas. Najlepše hvala, gospod Rinaldi, in si taj za eno minuto dajem besedo poslancu, poslanki Lunaček. Frau. Hvala lepa, predsednik, gospa podpredsednica, gospa visoka predstavnica. Sedaj smo že slišali, da upanja iz leta 2005, ko je potekala revolucija, da bo takrat končno vse novo, da bo prišel nov predsednik, ki bo res upošteval potrebo ljudstva po demokraciji, po soodločanju, se je izkazalo, da tega ni bilo in se je zgodilo isto kot njegovemu predhodniku prej. Mislim, da mora Evropska unija nujno okrepati, to je ta trenutek jasno. In gospa Ešten, rekli ste, in to tudi pozdravljam, da ste tja poslali tudi posebnega odposlanca Morela. Mislim, da je to smiselno in da je to v pomoč. Mislim pa, da je to tudi potrebno in upam, da se bo to v ponedeljek na svetu zgodilo, namreč, da strategijo za osrednjo Azijo revidiramo tako, da bo res lahko tudi učinkovita. Moje vprašanje je, kako se nameravate tega lotiti, kako želite podpreti, da bo postopek ustave res obsežen, da bo vključil vse ljudi, kako kot ste tudi to predlagali, kaj ti potrebno je, da prispevamo k temu, da ta regija in Kirgizija sama postane država, kjer gre v smeri sodelovanja, ne pa v smeri konfrontacij. To je pomembno za celo regijo in tudi čez njo za celo prihodnost. Hvala. Grazie, Hvala lepa poslanki Lunoček in sedaj dajem besedo za 2 minuti in 30 poslanki Veržat. Monsieur le Président, Madame la Gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, kolegice in kolegi. Stanje v Kirgiziji je resnično nestabilno, ampak ta država je bila vedno odprta za demokracijo. Morda je še vedno. Leta 2005 smo videli, kakšni upi se lahko tam pojavijo. Gospod Baskijev ni mogel izpolniti pričakovanj ljudi, in dovolil je, da se je razpasla korupcija. Šlo je za družinsko organizacijo in režim je postajal vedno bolj avtoritaren. Novinari, opozicija so bili tisti, ki so plačali ceno za to. Po dogodkih 7. aprila je bila vzpostavljena začasna vlada. Gospod Bakijev pa, tako se zdi, se ne želi udati. Morda je zapustil državo, ampak novi neredi so izbruhnili na jugu države in okoli prestolnice. Gospa podpredsednica, ta država je strateško zelo pomembna, ne samo z vojaškega vidika in ne sme postati igrišče za velike sile. Evropska unija, ne glede na to, kakšen diskurs vodi, trenutno ni prisotna na tem delu sveta. Njena diplomatska prisotnost je zelo mila. To lahko vidimo tudi v zadnjih izjavah za tisk. Govorijo samo o Kazahstanu, Rusiji in Združenih državah. To je trenutno država, ki predseduje OVSE. Zagotoviti moramo neodvisnost in samostojnost te države. Prav imate, ko pravite, da je treba ponovno zagotoviti pravno državo, ampak ukrepati moramo, da bomo dosegli še več, potrebujemo pravo strategijo za ta del sveta. Da, tej državi moramo pomagati, da se bo borila proti revščini, kajti 40 odstotkov ljudi, ki živijo tam, živi pod mejo revščine. Gospodarska rast, razvoj, izobraževanje, zdravstvo, vse to je zelo pomembno. Ampak ogledati si moramo tudi vodo, ki je tako pomemben vir. Podpirati moramo demokracijo in tudi človekove pravice, to je pa ključnega pomena. Zato mislim, gospa podpredsednica, da bi lahko preprečili, da bi ta država zapadla pod nov totalitarni režim in fundamentalizem ne želimo se vmešavati v notranje zadeve države, prav nasprotno tam smo, zato da bomo ponovno vzbudili zaupanje v demokracijo med ljudmi v Kirgizi in ta država je lahko konilna sila za to regijo. Hvala. hvala Najlepše hvala, kolegica. In sedaj poslanec provera eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Situacija v Kirgiziji je zelo pomembna za stabilnost v centralni Aziji, v kateri za katero je Evropa eh, še posebej zainteresirana zaradi energi, energentov in surovin. Po 7. aprilu se moramo zauzemati za demokratični režim v, možnost, v skladu z možnostmi na terenu. Je pa zaskrbljujoče, da so um, velike količine orožja pretihotapili v uh, Kirgizijo, tako da bi se lahko začeli oboroženi spopadi ko Evropa skupaj z OSEM se zauzema za eh, stabilne inštitucije, ki bodo funkcionirale, ki bodo bolj demokratične in manj skorumpirane. Pri tem pa si ne smemo predstavljati, da je dovolj, eh, da se sprejme nova ustava in da se bo na ta način že vzpostavila taka demokracija, kjer se bodo spoštovale pravice vseh in vsakogar. V tem eh, območju bomo še dolgo časa morali ukrepati. Hvala lepa, gospod Provera. In, eh, Sedaj dve minuti. Dajem eh, besedo poslanski Vajder. Last week's. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prejšnji teden so se pojavili neredi v Kirgiziji in to je povzročilo veliko krizo. Ustavno sodišče je bilo razpoščeno. Zdi se, da so ukrepi umestne vlade nekoordinirani. Gospod Bakijev je napovedal oziroma povedal, da je pisna izjava o odstopu ponarejena in da dejansko ni odstopil. Lokalne skupine, ki želijo prevzeti lokalne vlade, so se pojavile, etnične skupine so se prav tako začele združevati in pojavlja se tveganje po več etničnem nasilju. Kriminalne skupine delujejo prosto v državi, kroži veliko orožja in tudi ropi se redno dogajajo. Varnost in zaščita evropskih državljanov v tej državi je še vedno ogrožena. Začasna vlada ne more pomiriti teh skrbi. Tudi za lokalne ljudi je stanje neuzdržno. Visoka predstavnica je izdala dve izjavi, v katerih izraža skrb nad stanjem, ampak potrebujemo dejanske ukrepe. Pomembno je, da bo Evropska unija sprejela odločno stanje v zvezi s stanjem v Evropi. Kirgiziji, kajte to je strateško zelo pomembna država. Bolj moramo biti prisotni tam, sodelovati moramo z Združenimi narodimi, ZDA in vse, zato da zaščitimo interese Kirgizije in državljanov EU, ki trenutno ne morejo skrbeti zase in za svojo lastnino. Jasno je, da mora EU izvajati neodvisno preiskavo vzrokov in posledic teh neredov. Kar zadeva materialna sredstva kirgizijske banke. To je treba oceniti, preden bomo zagotovili kakršno koli nadaljno finančno pomoč za njih. Odlajšanje in pomankanje prave strategije in taktike lahko vodi v slabe razmere in spodkopava naše gospodarske in politične interese in tudi kredibilnost regije in preostalega sveta. Hvala. kolega, la parola. Hvala lepa, kolegica. Za dve minuti dajem besedo uh, poslanki Teokarus. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa Ashton, 20 let je Kirgizija že neodvisna in tam je bilo več režimov od takrat in le malo jih je bilo demokratičnih. V zadnjih 15 letih lahko rečem, da sem osebno sodelovala in bila vključena v to kot članica različnih odborov. In povedati moram, da so ljudje, ki so bili še predvčerajšnjem na oblasti in tudi tisti, ki so danes na oblasti, da so vsi del istega sistema. Izvajajo se aretacije, prav ta trenutek v Biškeku, ampak povedati moram, da obstaja resnično tveganje, da bo država razpadla in da se bo izbruhnila državljanska vojna. Kirgizici so miroljubni ljudje in prepričana sem, da ste številni brali dela kirgizijskega pisatelja, ki je do pred štirimi leti živel v Bruslju in neenakosti, naprimer na finančne in ekonomske ravni, lahko vodijo do zelo nestanovitih razmer in to pomeni, da se lahko pojavi tudi državljanska vojna. In upam, da bomo lahko zaustavili terorizem. Vprašanje je, kakšni dejavniki se tukaj pojavljajo. Prisotnost OSEA, v Kirgiziji ni prinesla nobenih rezultatov. V zvezi z humanitarno krizo je prav tako zelo resno stanje. Nobene modernizacije ali izboljšanje demokratičnih institucij nismo videli v preteklih letih. Ljudje živijo globoko pod mejo revščine in zato morajo Evropski parlament sodelovati z drugimi institucijami EU, s komisijo in svetom, zato da izboljšamo razmere in da pregledamo svojo strategijo za to regijo. Delegacija Evropskega parlamenta mora slediti demokratičnim institucijam tam in skrbeti za to, da bo razvijala izobraževanje v tej državi, kajti obstaja velika nevarnost, da bo prišlo do destabilizacije celotne regije. In Evropska unija mora imeti učinkovito miroljubno vlogo, zato moramo ukrepati zdaj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj je postopek priteknite pozornost predsedujočega in najprej dajem besedo gospe Bazesko. Kyrgyzstan este deosebit de îngrijorătoare. Această țară are o poziție strategică. Hvala. Situacija v Kirgiziji je zelo resna. Ta država ima zelo polo, po, strateški položaj. Tam je tudi ameriška vojaška baza, ki je zelo pomembna tudi za operacije v Afganistanu. Tam pa so stacionirane tudi ruske enote. Uh, In eh, žal je prišlo v protestih v preteklih tednih do nasilja, pri katerem so tudi ljudje izgubili življenja. In zato je treba izvesti ukrepe, da, bo zaščite, da bodo zaščitena življenja civilnega prebivalstva. V ponedeljek je prišlo do spopado med kirgizici, rusi in pa pripadniki turške narodnostne skupine. Tam je tudi veliko rusov in uzbekov. To pa bi lahko vodilo, če se bo nadaljevalo do destabilizacije cele regije. Evropska unija mora veliko pozornosti nas posvetiti tej regiji in temu problemu. Moramo nuditi humanitarno pomoč in se zauzeti za humanitarno pomoč in za stabilizacijo. Hvala se, daj pa gospod Weigl. Grazie, signor viceprezidente. Spoštovana gospa Ashton, mi smo tukaj, da govorimo o zaskrbljujočih dogodkih v Kyrgyzstanu, in da prispevamo kolikor lahko h konsolidaciji razmer v tej državi. aktiven odnos evropske unije do kirgistana je nadvse pomemben enako pomembno pa je da ohranimo svoj načelni angažma na visoki ravni tudi ko gre za problem ki smo ga umaknili z dnevnega reda tega zasedanja vendar zaradi njegove aktualnosti in ker gre za človeška življenja čutim obvezo da na njega opozorim gre za stisko sahravi aktivistov mirovnikov iz zahodne sahare v maroških zaporih kjer gladovno stavkajo in tvegajo svoja življenja na to nas opozarja tudi amnesty international. prosim vas gospa ashton da s svojimi sodelavci takoj posvetite pozornost temu problemu če ne bo prepozno. Vsi bodo prišli k besedi, ki so se prijavili, zato prosim malo potrpljenja. Sedaj gospod Tenok. Hvala lepa. Zadnji dogodki v Biškeku so zelo alarmantni. In 2005 smo imeli tulipansko revolucijo, takrat je Bakijev predsednik obljubil demokracijo in človekove pravice, dobili pa smo korupcijo, nepotizem in avtokracijo. Kirgizija ostaja majhna in revna država v Srednji Aziji in videli smo, kako so se v to državo infiltrirali radikalni islamisti. Stabilnost te države mora biti v prednostni nalogi EU in res je, da je treba priznati legitimnost vlade Otimbajeve, kajti sedaj imamo skupne interese z Rusijo. Rusija je dejansko podprla revolucijo in umik Bakijevega režima. Otimbajeva je služila kot veleposlanica v Združenem kraljestvu, zato pozna delovanje Evropske unije zelo dobro. Srednja Azija je strateška regija iz energetskih virov in tudi iz virov globalne varnosti, tam je tudi vojaška baza Amerike in to je ključne, ključnega pomena za podpiranje ISAF-a v Afganistanu. Hvala. Boris. Hvala za gospod Boris. Šanovna pani predsednica, e, po petih letih po tulipanovi revoluciji, po Hvala lepa, gospa podpredsednica. Pred od, pet let od revolucije je prišlo do nove krvave revolucije. Poleg nepotizma, korupcije in pa pomankanja vladavine prava je država tudi v zelo slabem gospodarskem stanju. Mislim, da bi bilo pametno, če bi tudi slišali od gospoda Morela, kakšna je situacija v Kirgiziji. Kirgizija je pod ruskim vplivom in tam je tudi ameriška vojaška baza. V takih situacijah mora Evropska unija prevzeti vlogo pri krepitvi demokracije in pri zagotavljanju mednarodne varnosti v državi. 80 mrtvih, to je resna zadeva, zato vam želim vse najboljše. Hvala. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo. Mulțumesc, domnule poslancu Preidi. Imam bec, ba Kiev nu e nici primul și cu siguranță nici... Najlepše hvala za besedo. Trenutni diktator, predsednik Kirgizije, pravzaprav ni ne prvi, ne zadnji vodja, ki je pustil na cedilu svoje ljudstvo. Njegovo ime je na začetku vendarle bilo povezano z demokracijo. Danes pa smo spet ugotovili, da brez eh, trdnih inštitucij lahko vsak eh, politi, politik eh, razočara, se ujame v mrežo korupcije in nepotizma. Ne pozabimo na ruske in, ruska in ameriška vojaška oparišča v eh, Kirgiziji in seveda izsiljevanje, ki je bilo vedno v igri, ko je šlo za odnose z Zahodom. Nikoli eh, ni bil dosežen noben konsens med političnimi silami. Sedaj pa je bistveno, da prekinemo nasilje. Hitro je treba najti rešitev za konec nasilja, kajti nove ustave ne moremo sprejeti, dokler vlada nasilje. In sedaj dajem besedo eh, gospodu Silvestrisu. Silvestrisu. Eh, Seveda je situacija izredno zaskrbljujoča, kot je rekla bivša ministrica za zunanje eh, zadeve, kajti eh, Kirgizija se, kot ona pravi, vedno bolj približuje Rusiji. Eh, ne vemo niti kam gre ta država, niti kakšne so politične implikacije ministrstvo rusko za uh, zunanje zadeve je pomagalo pri evakuaciji predsednika Bakijeva. Le eh, pet uh, milijonov prebivalcev ima kar, Kirgizija, vendar pa ima tudi dve vojaški oporišči, tako rusko kot ameriško to vse mora Evropska unija upoštevati, predvsem pa mora preprečiti državljansko vojno in pomagati državi, da postane prava delujoča demokracija v naslednjih šestih mesecih. Pri tem moramo delovati predvsem na dveh frontah. Sprva na diplomatski ravni, ampak tako kot ste rekli, gospa visoka predstavnica, tudi na konkretni in materialni ravni. Od naše hitrosti dobavljanja pomoči bo odvisno kako eh, se bodo stvari zaostrovale. Torej, stvari je treba opraviti hitro in dobro in to bo še en lakmus papir za učinkovitost Evrope. To ni Haiti, to je Kirgizija. Upam, da bomo vsa tja, tja prišli pravočasni. Uh, gospod Silvestris, najlepše eh, hvala. Drugič lepo prosim, če govorite nekoliko počasneje, kajte sicer je to prava muka za tolmače. Uh, hvala lepa in sedaj. Gospod Majer. Hvala. Ko se je Sovjetska zveza na začetku 90-ih let, ko je razpadla, so nekateri mislili, da se bodo mlade demokracije razvile kar same od sebe. Sedaj vemo, da te države nosijo velika bremena, velike dediščine. Veliko, ve, dolgo so bile um, pod težkimi pritiski te države in demokracija se ne more razviti zdaj in jutri. Uh, predvsem tudi, kadar se določeni obogatijo s pomočjo korupcije. V Biškeku je prišlo do streljanja in tukaj skušajo zanetiti nek mednaroden spor, ki bi bil lahko zelo nevaren. Evropska zunanja politika mora pomagati pri zmanjšanju tega konflikta, ampak to ne, ni vedno lahko.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 projekt Evropejana je obral pomembno pot. In zato je pomembno, da se vsi tudi ukvarjamo s tem, ker je to pomembno tudi z kulturnega vodika. Ta pobuda je pomembna tudi za ohranjanje jezikovne raznolikosti. Afrika je pomembno področje in moramo skušati ta ljudstva odšk odškodovati, a ne le finančno, ampak zaradi projekta Evropejana lahko prispevamo k temu, da bomo evropske narode podprli tudi v ustnem izročilu. Nek intelektualec v Afriki je rekel, da v Afriki človek, star človek, ki umre, da je to prava knjižnica, ki izgori tam je veliko ustnega izročila in to je treba tudi ohraniti. Preko projekta Europeana bi to lahko izvedli in tako bo imelo to vse skupaj univerzalno dimenzijo in kulturna raznolikost človeštva bi se s tem ohranila. Hvala. Grazie. Najlepše hvala, draga kolegica. In sedaj Dajmo besedo za zaključek gospe Eštonovi, ki je visoka predstavnica za zonanje zadeve, pa tudi podpredsednica Evropske komisije in mislim, da uh, mora dobro združevati te dve funkciji in ne smemo pozabiti, da ima v bistvu dvojno nalogo. Izvolite. Najlepše hvala. Danes tudi sedim na strani komisije. Pomembne stvari ste izpostavili poslanke in poslanci in poskušala se bom odzvati na čim večje število leteh. Gospod eh, Brok in gospod Tenak ter drugi ste ogovorili o pomembnosti te ene najrevnejših držav v centralni Aziji in tudi naš finančni pomoč, pomoči. Prav gotovo je gospodarski in socialni razvoj bistven element strategije, za katero se zauzemamo. Gospod Svoboda je govoril o tem, da moramo dejansko imeti opravka z pravo politično reformo v tesnem sodelovanju z Združenimi narodnimi in OSEM, eh, moramo eh, jasno to izpostaviti in to smo tudi počeli v zadnjih nekaj dnevih. Govorili smo o bistvenim pomenu reforme za nadaljne dogodke. Popolnoma se strinjam, da je politična stabilnost tukaj zelo pomembna. Strinjamo se, da obstaja strategija za centralno Azijo, ampak jo bomo ponovno pregledali v povezavi z celotnim videnjem eh, regije. Gospod Rinaldi in drugi. Prav ste rekli, treba je biti pozitiven, konstruktiven in previden v našem pristopu. In strinjam se tudi s tistimi, ki so rekli, da je eh, pravna država tukaj bistvenega pomena. To je podlaga za vse, kar počnemo v državi. To je predpostavka za kar košnokoli našo nadaljno udeležbo eh, in tudi za nadaljne politične in ustavne reforme. Govorili ste o neuspehu eh, po eh, teh volitev, ki so tam potekale. Mislim, da sem sama uporabila izraz, da so eh, standardi bili v veliki meri nespoštovani pri volitvah. Seveda potrebujemo ustavno reformo in to moramo nujno povezati z gospodarstvom. Obstaja pa še en uh, primer uh, gre za zelo z vodo bogato državo. Eh, Pomagamo jim že več kot pet let pri upravljanju voda in upamo, da bomo eh, še naprej lahko nadaljevali z eh, to pomočjo, takoj ko se vzpostavi močna kirgijska vlada. Verjetno ste pravilno ocenili, našo prisotnost v tej regiji. Eh, Pierre Morel se je ravno kar vrnil. 27. Eh, aprila bo poročal na odboru o najnovejših dogodkih, ampak od njega dobivamo poročila vsakih nekaj ur eh, in tudi z drugimi kolegi smo na stalni zvezi. Zahvaljujemo se mu in njegovi skupini za upravljeno delo. Pomen demokracije je ja, seveda nekaj, kar ne smemo nikoli eh, zanemarjati. Slišali smo o raznih govoricah, o negotovosti, o nevarnostih in podobno. To je seveda vse zelo pomembno za to, kako bomo ukrepali v naslednjih nekaj dneh. Upam, da bomo na to dobili ustrezen odziv nekatere člani vlade, ki trenutno nastaja, eh, so eh, vodje eh, bivše opozicije in zagovorniki človekovih pravic. In Čeprav si ne delam nobenih utvar glede narave politike v tej državi in pravzaprav v celotni tej regiji, mislim, da moramo poskusiti vsaj dati možnost tej vladi, da se ustrezno oblikuje in da omogoči izvajanje um, političnih in drugih reform ter da opravi volitve. In na tej osnovi. Uh, bom upoštevala vse komentarje, ki ste jih podali in temu ustrezno prilagodila strategijo. Zident. Najlepše eh, hvala, gospa visoka predstavnica za zonanje zadeve in podpredsednica komisije. In sedaj po dnevnem redu bomo poslušali spet vašo izjavo o srečanju na vrhu med EU in Kanado. Tri predlogi rezolucije so bili uloženi.